please. Buenas tardes, voy a presidir en español. Čisto na začetku bi vam želela nekaj sporočiti v zvezi z sestankom koordinatorjev, ki so se odločili, da bodo pripravili peticijo za konferenco predsednikov in sicer želijo imeti ustno vprašanje, namen tega pa je imeti razpravo. Se pa poteka tudi skladno z našim poslovnikom, gre pa za reševanje v Sredozemskem morju. To bo tudi vsebina tega pisnega vprašanja. Dobili boste tudi besedilo na spletni strani in sicer med dokumenti za sestanke. No, to sem vam hotela povedati, preden se lotimo dnevnega reda lep dan, za nami sta dva dneva zelo intenzivnih razprav. In tudi ta zadnji del bo potekal zelo učinkovito. Vem, da ste bili tudi sami zelo učinkoviti v zadnjih zasedanjih. Sedaj smo pogledali naslednjo točko dnevnega reda, gre pa za to, da bomo prisluhnili kandidatu za namestnika izvršnega direktorja Europola, skladno z členoma 54.2 in 55.2. Kandidat pa je gospod Ebner. Dragi kolegi, drage kolegice, zlasti novi kolegi in kolegice, Najprej bi vam želela povedati, da je trenutni namestnik izvršnega direktorja čisto na koncu svoje funkcije. Upravni odbor je svetu tudi poslal oži izbor petih kandidatov in sicer so se potem v svetu odločili glede Ebnerja in se nam potem tudi 13. julija sporočili, kdo je kandidat. Mi pa smo se potem tudi odločili, da bomo skladno z našim poslovnikom, se pravi za členom 54.2 in 55.2, povabili kandidata na zasedanje odbora Libe. Te določbe nam omogočijo, da prisluhnemo kandidatu in da tudi oblikujemo nezavezujoče mnenje. Dragi gospod Ebner, hvala, da ste se deležili našega zasedanja. Najbolje je, da vam dam besedo, da nam predstavite svoje cilje v naslednjih desetih, petnajstih minutah. Potem pa bomo imeli še čas za odgovore in vprašanja. Izvolite, hvala za besedo. Dragi poslanci, drage poslanke, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili na vaše zasedanje, da se vam predstavim. Da vam povem, kaj lahko pričakujete od naslednjega namestnika izvršnega direktorja Europola. Predstavil vam bom svoje pristojnosti, kompetence, veščine, zakaj služijo Europolu, po mojem mnenju. Poleg tega pa se bi tudi rad od vas nekaj naučil, od vaših vprašanj v zvezi z novo funkcijo, ki jo bom imel v okviru Europola. Je pa vse samo neko izhodišče, kajti na voljo imamo zelo omejeno časa. Zato pač vidim, da bo to nek neko izhodišče, prvi korak našega sodelovanja v prihodnosti. Bom pa tudi seveda predstavnik Europola v Bruslju, tako da je res najbolje, da se vam danes predstavim, tako da bomo lahko v prihodnosti bolje sodelovali. Nekaj besed o svojih kompetencah. Delal sem tako v Nemčiji, kakor tudi na ravni Evropske unije. Se bom pa seveda umejil na tista vprašanja, ki zadevajo tudi mojo novo funkcijo pri Europolu. Poleg tega pa bom tudi povedal, zakaj sem se sploh odločil za to, da kandidiram za to funkcijo, kajti sam mislim, da lahko tudi prispevam k boljšemu delovanju te agencije. Začel sem pred 20 leti pri nemškemu kriminalističnemu uradu, zanimalo me je delo policije, pa tudi mednarodno sodelovanje. Kriminalistični urad v Nemčiji je tudi neki kontaktni organ za mednarodno sodelovanje, zato sem se prijavil tudi na to mesto. Potem pa sem postal tudi eh, lahko rečem osebni stražar nekdanjega nemškega ministra. Zakaj je recimo to pomembno za to funkcijo? To je bilo za mene zelo pomembno obdobje, kajti saj je potekalo v času združevanja Nemčije. Bil sem vedno v soju, še rometo skupaj z eh, našim ministrom, tako na meji z Mačarsko. Prihajam iz nekdanjega zahodnega dela Nemčije in to je bil vedno. No, uh, del Nemčije, ki je ločeval Evropo od vzhodne Evrope in seveda vzhodne Nemčije. Se pravi, Evropa se je za mene vedno končavala na meji med vzhodno in zahodno Nemčijo. Tako da sem bil priča res tej prelomnici, zgodovinskemu trenutku združitve Nemčije, pa tudi Evrope, takrat je seveda padla tudi Evropa železna zavesa. Priča sem bil novim priložnostim povezovanja celotne in združene Evrope. Seveda videl sem tudi tveganja, ampak vseeno je bilo priložnosti veliko več. Takrat sem tudi študiral politologijo, v Bonu sem študiral poslovno administracijo, tudi ker sem hotel proučevati gospodarstvo gospodarsko kriminaliteto in finančno kriminaliteto, kljub temu, da dejansko tega nikoli nisem počel v svojem življenju. Se pa kasneje izkazalo, da sem se vseeno marsikaj naučil, zlasti glede strategije, ocenjevanja in metodologije. Treba nam reč povedati, da ima tudi policija finančne omejitve, omejitve človeškega kapitala, tako da je tudi treba zelo dobro poslovno upravljati s kadri in proračunom. Potem eh, sem pri uradu delal tudi na področju terorizma. In v tem času sem se iz osebnih izkušenj tudi odločil, da bom 25, pred 25 leti začel delati samo z skrajšanim delovnim časom, kajti moja žena je takrat tudi študirala, da bi postala sodnica. 50 odstotkov sem delal doma, se pravi, skrbel sem za svoje otroke, 50 odstotkov pa sem delal pri BG. Iraka, se pravi nemškemu kriminalističnemu uradu. In tudi v tem času sem se marsikaj naučil. Moral sem zelo dobro organizirati delo, spostaviti ravnoteže med poklicnim in zasebnim življenjem. Naučil sem se veliko o raznolikosti, o enakosti med spoloma in na takšen način sem tudi spoznal, kakšne priložnosti lahko sploh izrabim na samem delovnem mestu svetu. Na takšen način sem se res marsikaj naučil, tako glede povezovanja zasebnega in poklicnega življenja. Kasneje pa sem bil višji policijski uradnik in sem šel tudi na policijsko univerzo, kjer sem končal drugi magisteri. Prvi magisteri sem imel na področju politologije, drugi pa na področju policijskega delovanja. In takrat sem se tudi prvič prijavil za mesto pri Europolu. Bil sem napoten, nacionalni strokovnjak, deloma sem deloval za direktorja, deloma pa za samo enoto za strateško komuniciranje. Takrat sem se tudi prijavil za mesto vodja kabineta, uspelo mi je. In tri, štiri leta sem opravljal to funkcijo pri Europolu. Europol je bil takrat neko zagonsko podjetje, vse je bilo novo, vse je bilo zelo lepo na prvi pogled, vse smo morali pravzaprav zgraditi na novo, kajti Europol takrat še ni bil dejanska agencija Evropske unije. Sam pa sem bil v tistem času odgovoren tudi za to, da pripravim in spostavim sistem načrtovanja, in strategije, tako da bi bili bolj odgovorni napram državam članicam glede finančne porabe. Seveda sem to spostavil z ostalimi kolegi, pripravili smo posebne kazalnike. Marsikaj smo tudi Eh, povzeli od sistemov, ki so bili spostavljeni takrat v Združenem kraljestvu. Mar se kaj se sploh ni spremenilo, če se recimo pogledamo večletni načrt. Vse temelji dejansko na delu, ki smo ga upravili čisto na začetku mojega dela pri Europolu. Bil pa sem tudi odgovoren za zunanje odnose, takrat je bilo seveda moje delo omejeno na sodelovanje z državami članicami, svetom in komisijo, ampak ne parlamentom, kajti takrat parlament ni imel nekih pristojnosti v zvezi z Europolom. Mediji so nas veliko krat kritizirali, spraševali so nas, zakaj parlament ne nadzira dela Europola. Vsi vemo, da je bilo takrat vse veliko bolj omejeno, kot pa je danes. Potem sem postal pomočnik direktorja, odgovoren sem bil za poslovodenje, upravljanje in financiranje. Ampak zaradi družinskih razlogov in tudi zaradi osebnih poslovnih razlogov sem se odločil, da bom malo hitreje prekinil pogodbo z Europolom, kajti kriminalistični urad mi je ponudil zelo dobro delovno mesto. Urad namreč ni imel ogromno izkušenj na tem področju in prosili so me, da prenesem izkušnje, ki sem si jih pridobil pri Europolu v samo strukturo nemškega kriminalističnega urada. In to sem tudi storil. In res sem ponosen na to delo. Vse smo začeli v letu 2006 in danes smo že v letu 2019 in BKA, se pravi kriminalistični urad, ima še vedno iste temelje, ki smo jih postavili daljnega leta 2006. Poleg tega smo vzpostavili tudi mrežo tesnega sodelovanja z zasebnimi akterji, nemškimi podjetji, kjer smo se seveda pogovarjali o varnostnih vprašanjih. Poleg tega pa sem tudi odgovoren za prihodnjo analizo, kjer uh, smo se posluševali tudi posebnih metodologij za odkrivanje kaznivih dejanj. Tako da smo morali pravzaprav zelo dobro poznati celotno okolje za vzpostavitev učinkovite organizacije. Potem pa sem dobil tudi vlogo, v vodstvu PKA-ja, odgovoren sem bil tudi za pripravo pomembnih sestankov, recimo G7 in uh, sestankov na visoki ravni. Sicer nisem strokovnjak na področju informacijske tehnologije in uh, v tej zadnji funkciji sem se posvetil sploh šengenskemu sistemu. Uporabljamo tudi biometrične podatke za odkrivanje identitete. To je recimo bilo moje nedavno delo pri Europolu. Podarek je bil na iskanju s pomočjo nove tehnologije. Sedaj pa seveda bi želel postati namestnik izvršnega direktorja za oddelek za upravljanje, gre za kabinet za strategijo zunanje odnose, varnost. To bi bila moja nova funkcija. In če ste mi prisluhnili, boste tudi ugotovili, da so moje veščine, ki sem si jih pridobil v zadnjih letih, tudi povezane z mojo novo funkcijo funkcijo. Imam tudi zelo dobro teoretično podlago, imam dva magistere, poleg tega imam tudi 20-letne vodstvene izkušnje na področju policije, pa še 10 let izkušenj pri upravljanju, pa še 7 let izkušenj na sami operativni ravni. Pet let pa sem delal tudi pri Europolu. Se pravi, ta zmes izkušenj mi bo res pomagala, da bom lahko še bolj prispeval k razvoju Evropola. Kaj pa so moje prioritete? Rekl sem že upravljanje z informacijami, to je pomembna prioriteta. Treba je najti ravnoteže med potrebami policije in varstvom podatkov. Tako bomo tudi poskrbeli, da bomo upoštevali varstvo podatkov posod v naših dejavnostih Evropola. Sveda, moja prva naloga je, da bom podpiral izvršnega direktorja, sem njegov namestnik, njegov svetovalec, sem pa tudi kontaktna točka za zunanje deležnike. To ste pa vi, države, članice, pa tudi poslanci Evropskega parlamenta. Sedaj imate tudi priložnost, da ste še v po tesnem stiku z Europolom. Tudi svoje kolege sem poprašal o tem, kaj si mislijo o sodelovanju z vami in dejali so mi, da jih Evropski parlament vedno zelo podpira. In danes bi vam želel ponuditi seveda roko sodelovanja. Že od prvega dneva naprej bi želel sodelovati z vami. Če imate kakšno vprašanje, njega prosim takoj zastavite lahko sodelujemo na politični ravni, na policijski ravni, kjerkoli. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa bomo imeli razpravo. Najprej bom dala besedo koordinatorjem, ki imajo na voljo tri minute. Najprej dam besedo gospodu Lipunu za ILS. Ja, vielen Dank, Herr Ebner, für ähm, Ihr. Ähm, gospa Lipun, Dupont, hvala za besedo, hvala tudi gospodu Ebnerju za čudovito in temeljito predstavitev. Dejali ste tudi, da želite ohraniti zelo dobre odnose med Europolom in parlamentom. Kaj boste storili konkretno na tem področju, to me zanima saj je pa tudi povezano z naslednjim vprašanjem, kako boste poskrbeli za pregledno poročanje napram parlamentu in skupini za nadzor. To pa je moje drugo vprašanje. Najlepša hvala. Perdón, soy un poco novata. Señora Sipel, usted ya sabe. Tiene usted la palabra como coordinadora de los socialistas y demócratas. Gospa Sipel za socialiste in demokrate, hvala za besedo. Mislim, da ste bili zelo prisni pri tem, kar ste dejali. Se pravi, da resnično verjamete, da je sodelovanje med Europolom in parlamentom pomembno prebrala sem si tudi vaš življenje pis. Res sem jesela, kako ste opisali svoje poklicne sposobnosti in kvalifikacije. Poleg tega sem pa tudi vesela, da ste orisali politični kontekst. Omenili ste ponovno združitev Nemčije, pa tudi omenili ste pomembnost paca berlinskega zidu. In to je pomembno, zlasti če upoštevamo sodelovanje na ravni policije in spoštovanje temeljnih pravic. Pri tem seveda moramo omeniti tudi razmere v določenih državah članicah. Polsko in Mačarsko lahko omenimo. Obe državi članici smo pozdravili v naši družini in zelo dobro so tudi sodelovali z nami na začetku, ampak sedaj v zadnjih letih je sodelovanje z omenjenima državama bolj zapleteno, morda niti ne na ravni policijskega sodelovanja, ampak to nam lahko tudi opišete, zlasti pa me zanima pravosodno sodelovanje. To je prvo vprašanje. Potem pa ste omenili tudi upravljanje z informacijami. To je tudi velik izziv. Zlasti, ker pridobivamo ogromno podatkov v novem digitalnem svetu. Teh podatkov je če dalje več. Zato je moje vprašanje naslednje. Ali res potrebujemo vse te podatke in tiste podatke, ki jih že danes dobimo, teh podatkov je morda že preveč, izgubili smo se namreč v tej poplavi podatkov. Ali mislite, da lahko digitalizacija tudi nam pomaga pri ločevanju med pomembnimi podatki in nepomembnimi podatki, ki jih? pravzaprav eh, nam onemogočajo ustrezno obdelavo. Ali lahko morda tudi sprememo kakšne ukrepe, da bi z njimi zaščitili osebne podatke naših državljanov s tem pa tudi temeljne pravice. Hvala, gospa Sipel, sedaj pa v imenu skupine Rinju. Gospod Teberače, tudi Rače. Tudorače. Hvala za besedo, hvala tudi gospodu Ebnerju za to temeljito predstavitev. Na koncu ste omenili, da ste bili tudi vodja oddelka za upravljanje z informacijami. V svojem življenjepisu ste tudi povedali, da ste delali na matriki za sisteme za upravljanje informacij in tudi na področju interoperabilnosti. Moje vprašanje je povezano s tem, kakšen je vaš osebni pogled na interoperabilnost in okvir, ki ga imamo na ravni Evropske unije. In ali ima morda tudi Europol kakšne dejanske koristi od tega okvira? Potem pa me tudi zanima vaše sodelovanje z predstavnimi organi v državah članicah na področju policijskega sodelovanja. Vsi vemo, da ima Europol ogromno inovativnih orodij. Ali so ta orodja dobro poznana državam članicam, organom pregona, ali, ali se ustrezno izvajajo, ali mislite, da jih države članice dejansko uporabljajo za tiste namene, za katere jih je Europol tudi oblikoval. Najlepša hvala, gospod Uderače, sedaj pa v imenu skupine ID, gospod Kofort. Tak for det, og jeg taler dansk. Hvala, bom govoril v danščini. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Ebnerju, da se je udeležil našega zasedanja. Ja, govor je bil zelo zanimiv, temu ne oporekam. Pogledal sem si tudi vaš življenjepis, res je, zelo ste izkušeni. To je najspodbitno dejstvo. Imam pa vseeno eno vprašanje. Iz predstavitve pa je tudi razvidno, da ste delali na področju SIS-a in Eurodaka. To je seveda zelo zanimivo in prepričujoče prepričan sem, da bomo tudi tukaj imeli določene izboljšave. Ampak poraja se neka tehnološka dilema zaradi vsega napredka, ki smo mu priča. Seveda lahko bomo uporabili podatke za namene kazenskega pregona. Sčasoma si bomo lahko izmenjavali podatke z policisti na kraju samem. To pa je seveda določena dilema, kajti imeli bomo ogromno podatkov in hkrati jih bomo posredovali res številnim uradnikom po Evropski uniji. Podatki pomenijo priložnosti, pa tudi določena tveganja. Govorimo namreč o občutljivih podatkih in moramo tudi na nekakšen način zaščititi naše državljane pred morebitno zlorabo. Se pravi, kako se bo tukaj razvijal Evropol v prihodnosti. Sem danes in seveda danci imamo posebno navezanost na Evropol. Naša policija verjame, da zelo dobro sodelujemo z Evropolom, zlasti na operativni ravni. Kaj pa si vi mislite o tem, o tem odnosu z Dansko? Muchísimas gracias. Najlepša hvala, gospod Kofor. Sedaj pa v imenu EKR. Gospod. Señor Bricón. Señor Bricón. Thank you, Madam Chair. Thank you also, Mr. Ebner, for your presentation. For your um, presentation to your. Gospod Ross. Še enkrat vam reče hvala za besedo, hvala za to temeljito predstavitev. Zanima me, kakšni so vaši cilji v funkciji namestnika izvršnega direktorja. To me zanima. Eh, no tiene usted más preguntas? Samo to? Eh, no tiene más preguntas. Dobro, najlepša hvala. Ja, samo to vprašanje sem hotel zastaviti, a ja, bili ste zelo jedrnati, sedaj pa v imenu Guja dajem besedo gospedali. Hvala za besedo. Ja, res, res si želite to delo, kajti prišli ste sem in pred vsemi zagovarjate svoje spretnosti in izkušnje. Omenili pa ste tudi razvoj Evropola. v samem programskem dokumentu, omenjate tudi strateške prioritete Evropola, govorite o tem, da si želite, da Evropol postane specializiran ponudnik storitev kazenskega pregona, se pravi manj obdelave znanja in več ustvarjanja znanja. Kaj to pomeni z eh, preprostimi besedami? Ali želite sintetizirati informacije oziroma ali želite pravzaprav na kraju samem zbirati podatke? Ali boste to sodelovanje okrepili? To me zanima. Omenili pa ste tudi prioriteto, da bi bil Europol v ospredju inovacij na področju kazenskega pregon, omenili ste tudi določene partnerje. Zanima me, kako gledate na te inovativne zasebne modele, ali boste sodelovali z zasebnim sektorjem, kako boste poskrbeli za upravljanje na tem področju in kako boste tudi poskrbeli za sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Potem pa glede na potitve osebja Evropola zunaj Evropske unije, recimo na področju zbiranja obveščevalnih podatkov, ali mislite, da boste morali svoje uslužbence napotiti v neko tretjo državo, na prošnjo tretje države, oziroma kako bo vse to potekalo? Kakšne so vaše misli? na tem področju. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Dali. Gospod Ros, za IKR bi želel še nekaj povedati. Izvolite. Uh, I just have the, the ECR. Uh... No imam moment EKR. Svoje vprašanje sem že postavil. Senor Zarzalegos, tiene usted la palabra. Sí, mucha... Pa še naslednji lepša hvala za besedo. Hvala, da ste tudi prišli na to zasedanje, gospod Ebner. Za vas imam naslednje vprašanje. Jasno je, da je velik izziv policijskega dela v bližnji prihodnosti prilagoditev novemu digitalnemu okolju, ki je popolnoma revolucionirano zaradi novega omrežja G5, imamo sedaj tudi umetno inteligenco, se pravi, okolje je popolnoma drugačno, kakor pa pred nekaj leti. Zanima pa me naslednje. Kako se bomo pripravili na to novo okolje, kako se bo policija pripravila na ta nov izziv, pa še drugo vprašanje, kakšno vlogo lahko igra Europol na tem področju, da bi olajšali in omogočili hitrejšo prilagoditev policistov na to novo digitalno okolje. Bien, muchísimas gracias, señor. Najlepša hvala za to vprašanje. Gospod Sika za Ilse. Ja, vielen Dank, Herr Ebner. Für... Hvala za besedo, hvala tudi gospodu Ebnerju za besedo to temeljito predstavitev. Omenili ste varstvo podatkov, pa tudi izboljšanje na tem področju. Poleg tega pa me zanima, kaj so po vašem mnenju, osebnem mnenju, novi izzivi, drugi izzivi na tem področju. Poleg tega me tudi zanima, ali je treba prenoviti uredbo Europol za izboljšanje učinkovitosti te agencije in kje bi lahko to prenovili, v katerih delih te določbe in uredbe. Sedaj pa bom dala besedo še zadnjemu govorniku, potem pa bo imel priložnost še kandidat, da odgovori na to vprašanje. Hvala, hvala predsedujoča, hvala gospod Ebner za to, da ste tukaj. Dve vprašanje imam. Prvo vprašanje, kar zadeva sodelovanje oziroma sodelovalne sporozume z tretjimi državami. Včasih se sporozumi sklepajo z avtoritarnimi režimi, zato me zanima, Kako bi lahko poskrbeli, da se bodo spoštovale urednote in človekove pravice? Zanima me, kako bi lahko pri teh sporozumih torej poskrbeli za to, da se bodo spoštovale te urednote in drugo vprašanje zadeva otroke. Vloga Evropola je bila zelo velika, ko je šlo za preprečevanje spolnega izkoriščanja otrok in obveščanja eh, o tem, kdo so žrtve in tako naprej. Zdaj pa me zanima, kakšne so naloge za prihodnost v tem okviru in zanima me, kaj nameravate storiti vi v zvezi z kriminalom na spletu proti mladoletnikom in trgovini z ljudmi. Hvala. Hvala, gospa Prikmos, zdaj pa bom dala besedo gospodu Ebnerju, ki ima na voljo 10 minut, da odgovori na vsa zastavljena vprašanja. 10 minut, ja, to res ni dovolj. Ne vem, če bom uspel odgovoriti na vsa vprašanja. Gospo, gospodu Po. Me je vprašala, kaj lahko storim za boljše sodelovanje z. Uh, Evropskim parlamentom več preglednosti, pa tudi moja prisotnost v Bruslju bo poskrbela za to, da bomo povečali to preglednost. Imamo tudi uradnike za zvezo Evropola, ki so v Bruslju, vse, pravi, vse lahko poteka tudi na osebni ravni. Drugače pa morate seveda izraviti vse določbe, ki jih vam ponuja uredba Europol. Povabljeni ste lahko tudi na sestanke upravnega odbora, dobili boste tudi dokumente Europola, zlasti glede smotrnosti in uspešnosti letnega dela naše agencije. Poleg tega pa lahko zaprosite še za ostale dokumente. Vem pa, da imamo tudi poseben delovni dogovor, ki velja za takšno izmenjavo dokumentov. To je zelo dobro izhodišče za takšno sodelovanje. Gospa Sipel me je vprašala nekaj glede mačarske in polske izornega kota policijskega sodelovanja obe državi prispevata k podatkovnim zbirkam Europola, imata tudi številna merila kakovosti, ki jih izpolnjujejo, mi pa to tudi preverjamo. Imamo tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki to usmerja pa tudi ostale nacionalne kontaktne točke. Se pa se potem tudi poroča upravnemu odboru, da povzamem, na voljo imamo res ogromno varovalk. Potem ste tudi omenili upravljanje z informacijami, o tem bi lahko govoril res na dolgo in široko. No, to vprašanje je tudi povezano z ostalimi podprašanji, recimo, kaj je izziv Evropola. Odgovor je seveda zelo preprost. Hočemo najti naše mesto v novem digitalnem okolju. Seveda so se razmere v zadnjih letih spremenile. Včasih je Europol imel premalo informacij. Pomembno je, da dobimo kakovostne in prave podatke. Lahko se zgodi, da nas boste preplavili s podatki. To je morda en hud izziv. Sodobna tehnologija, recimo umetna inteligenca, nam lahko tukaj pomaga, z njo bi lahko pravzaprav pričistili nepotrebne informacije, tako da bi Evropol dejansko imel dostop samo do tistih informacij, ki jih potrebuje. Glede umetne inteligence lahko seveda povem, da je to priložnost, pa tudi tveganje z njo lahko tudi poskrbimo za boljše varstvo podatkov. Kaj ti, če umetna inteligenca tudi pomaga policiji na terenskem delu, potem lahko nam tudi pomaga pri varstvu podatkov. Potem pa sem dobil še vprašanje glede samega okvira interoperabilnosti in kakšne koristi ima Europol od tega novega sistema. Z novim sistemom interoperabilnosti je Europol veliko bolj vključen v samo delovanje. Lahko pa tudi povem, da da bo Europol v prihodnosti imel še več dostopa do SIS-a. Že ga ima, poleg tega bo igral tudi zelo pomembno vlogo glede varovanja meja in varnosti. Vse bo seveda tudi odvisno tega, ali bodo sprejete te zadevne uredbe. Poleg tega pa bo tudi Europol, in to je seveda zelo pomembno, pomagal vsem policistom v državah članicah pri iskanju podatkov. Imeli bomo enotno zbirko podatkov in preko te zbirke podatkov bodo lahko policisti iskali z zadetki oziroma z nezadetki ustrezne podatke toliko o sami interoperabilnosti, ki je seveda zelo pomembna za Europol. Potem pa ste tudi omenili sodelovanje z državami članicami ali države članice dobro poznajo naša urodja. Vsekakor, to je moj odgovor. Po mojem mnenju imajo države članice še ogromno zahtev, ki jih recimo nismo mogli izpolniti zaradi finančnih omejitev lahko pa tudi omenim posebne platforme za dešifriranje na področju kibernetske kriminalitete. Tukaj imajo vse države članice iste potrebe in zato bi lahko seveda Europol upravil uskrjevalno nalogo z neko centralno platformo dešifriranja. Je pa res, da moramo še marsikaj storiti na področju uh, obveščanja, komuniciranja, tako da bodo države članice še bolj okrepljeno uporabljale naše storitve. Drugače pa seveda lahko povem, da smo lani v našem informacijskem sistemu opravili več kot 4 milijonov poskusov iskanja, imeli smo ogromno zadetkov, poleg tega ne smemo pozabiti še na sireno, ampak dobro, marsikaj lahko še izboljšamo. Potem pa me je vaš danski kolega nekaj povprašal glede dileme med priložnostni in tveganji, omenil je seveda informacijsko tehnologijo kako spostaviti ravnotežje in zagotoviti varovalke za zasebnost. Danes imate več priložnosti in to je tudi vključeno v novi uredbi Evropola. Že od samega začetka lahko v novo infrastrukturo vključite tako imenovano privacy by design, se pravi zahteve, ki jih je potem treba tudi izpolnjevati za spoštovanje osebnih podatkov. Poleg tega lahko vključite tudi namene, za katere se recimo ti podatki obdelajo. Poleg tega pa lahko se tudi bolje spremljate izornega kota varstva podatkov in tudi poskrbite za ustrezno uporabo teh podatkov. Gospod Rosme poprašal nekaj o ciljih moja funkcija na mestnika izvršnega direktorja. No, seveda, to je že v mojem nazivu, podpiral bom izvršno direktorico. Ne moram pomagati, ona je šef. Poleg tega pa imam seveda še ostale cilje, ki sem jih vam tudi predstavil. Eden izmed teh ciljev pa je, da še bolj poglobimo vprašanje upravljanja z informacijami, kajti ni vse samo tehnološkega značaja, ampak tudi poslovnega značaja. Seveda to je tudi izziv sam po sebi zaradi omejitve na področju proračuna in človeških virov. Kaj lahko še povem, prej tega recimo nisem izpostavil. gre za to, da ustrezno upravljamo tudi vsa sredstva, ki jih imamo pri Evropolu, se pravi, povdarke tudi na varnosti. Inovacije in raziskave, tudi vprašanje sem dobil v zvezi s tem, sicer ali je potreba potem, da bomo sodelovali z zasebnim sektorjem. Seveda je, zlasti na področju kibernetske kriminalitete. Ne vem, kako bi lahko to storili brez takšnega sodelovanja z recimo ponudniki spletnih storitev. Je pa seveda treba upoštevati tudi mandat, ki smo ga dobili v okviru uredbe. Lahko recimo uporabimo tehnologijo, tehnike zasebnih strank. Kajti tukaj policija še ni dobila najboljše na svete v zvezi s tem, da lahko sami vse pripravimo. Je pa res, da bomo zato imeli tudi določene varovalke. Zbiranje obveščevalnih podatkov za tretje države. Tukaj ste tudi omenili sodelovanje s tretjimi državami. Vse je jasno zapisano tudi v naši uredbi agencija sama ne more se pogajati v sodelovanju s tretjimi državami. Evropska unija to počne, se pravi komisija v sodelovanju s svetom. In takšna pogajanja bodo seveda potekala na tej ravni, ne na ravni Evropola. Lahko pa seveda določimo delovne pogoje in ureditve z tretjimi državami. Vse pa bo tukaj omejeno na ne osebne podatke. Z drugimi besedami, ne bomo sprožili neka tveganja, da bi tretja država, ki ne spoštuje naše zakonodaje, lahko dostopala do naših podatkovnih zbirk. Seda, tukaj je seveda pomembno vprašanje ustreznosti režima varstva podatkov. Če ta ustreznost in skladnost ni zagotovljena, potem ne bomo mogli s temi državami skleniti sporazuma o sodelovanju. Potem pa še nekaj besed o novi tehnologiji, 5G, umetna inteligenca, to bodo veliki izzivi za policijo. Morali bomo spoštovati tudi državljanske svoboščine, človekove pravice po drugi strani pa moramo tudi poskrbeti za to, da bo lahko policija v prihodnosti tudi učinkovita. Recimo v tem novem okolju policija sedaj ne more z omejenimi zmogljivosti odkrivati vseh kaznivih dejanj. Zato moramo policijo opremiti z novimi spretnostmi, da bo lahko kos novim izzivom digitalnega okolja. Potem pa še vprašanje, digitalizacije, vprašali ste me, ali je treba kaj spremeniti v sami uredbi o Evropolu. Nisem odvetnik, sicer sem zelo dobro preštudiral celotno evropsko zakonodajo na tem področju in ja, razumem, da je lahko uredba v določenih delih malo problematična in da nekateri razmišljajo tudi o prenovitvi, dopolnitvi te uredbe recimo sodelovanje z zasebnimi strankami. Nacionalne enote Evropola sedaj opravljajo to delo in seveda to je, bi lahko malo prenovili, ampak gre za vprašanje, ki mora biti zastavljeno zakonodajalcu. Morda boste o tem bolj podrobno razmislili pri umestnemu pregledu tega zakonodajnega akta. Mislim, da je to vse. Ne, ne, eno vprašanje sem pozabil. Kaj lahko storimo z bojem proti trgovanju z ljudmi in boju proti spolni zlorabi otrok? Ja, to je seveda velika prioriteta za Europol, vse, kar je povezano z organiziranim kriminalom in tudi kriminalnim službam, ki se okoriščajo s človeško stisko. Temu se pri Evropolu res zelo podrobno posvečamo. Moram tudi omeniti politični cikl Evropske unije, kjer so zapisane tudi tri prioritete Evropola. Evropol lahko pripravi strateško analizo na tem področju in izpostavi glavne prioritete, pripravi lahko tudi operativno analizo in tudi pomag državam članicam v okviru skupnih preiskovalnih ekip. To pa je tudi vse z moje strani. Najlepša hvala. Yes i ekstensivno. Hvala lepa za vaše poglobljene in obsežne odgovore. Hvala lepa tudi kolegom. Predlagala bom postopek v zvezi z naslednjimi koraki, ki sledijo tej predstavitvi. Eh, zaradi nujnosti mm, mnenja, ki ga moramo poslati svetu, zato da bi lahko izbrali kandidata, tako da bo ta nastopil položaj oktobra bomo morali naše mnenje poslati predsedniku parlamenta Davidu Sassoliju. Predlog odbora Libe bo poslan koordinatorjem. Koordinatorji bodo izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje. Um, predlog bo podan še danes, 6. septembra v 15. uri bodo koordinatorji morali, morali sprejeti dokončno odločitev tako da bomo lahko tudi predsedniku parlamenta poročali o naši odločitvi, odločitvi odbora Libe. Če ni ugovorov, bomo postopali tako, kot sem pravkar opisala. Torej, če ni ugovora, bom prekinila sejo do 16. ure, ko bomo nadaljevali z naslednjo točko.

Sí, queridos colegas, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del Posedite se na svoja mesta, prosim. Na vrsti je 18. točka. Slišali bomo predstavitev nalog in dejavnosti Agencije za temeljne svoboščine, te bo predstavil uh, direktor Michael O'Flaherty. Eh, kakor veste, ima FRA nalogo, da parlament eh, obvešča o izvajanju temeljih svoboščin človekovih pravic na lasno pobudo ali pa na pobudo parlamenta. Libe je tekom let razvil stalno sodelovanje z to agencijo. Agencija nam je pomagala na področju človekovih prvic na številnih področjih. Agencija pa pri svojem, za svojim delom vpliva tudi na naše zakonodajne predloge. Besedo dajem Majklu Flatterju, ki bo predstavil dejavnosti in naloge FRA. Zahvaljujem se mu za dobro sodelovanje. Vedno nam je veselje, ko vas lahko gostimo tukaj. Dajem vam besedo, 15 minut imate na voljo. Uh, hvala lepa, hvala lepa za to toplo dobrodošlico. Spoštovani poslanci, v veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj. Kako je povedala predsedujoča, je zgodovinsko gledano naše sodelovanje izredno močno. To je za me najpomembnejši eh, odnos, takega imamo s parlamentom. Zahvaljujem se vam za vašo vlogo pri obrambi človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naj eh, o, ob tem pohvalim tudi vaš sekretarjat, ki je prav tako veliko pomoč eh, agenciji. Mm, dovolite, da podam najprej nekaj uvodnih besed. Osnovna naloga Agencije za temeljne svoboščine je, da podpiramo evropske institucije pri spoštovanju človekovih pravic. Ko govorimo o institucijah, še vedno govorimo o svetu, parlamentu in komisiji. Naša uloga ni izvršna naloga, ni politična naloga, ne sprejemamo odločitev. Mi smo svetovalno telo. Pravzaprav je naša vloga tehnične narave. Naše delo ima opraviti z eh, človekovimi pravicami, z temeljnimi svoboščinami. Eh, torej, eh, na lažč govorim o temeljnih svoboščinah. Mi nismo splošno telo za človekove pravice, ampak delujemo v okviru pogodb o delovanju Evropske unije. uh, naše delo poteka po večletnem, finan, eh, po večletnem uh, okviru. Um, ta okvir določajo trije sozakonodajalci in v tem okviru so zastavljene teme, ki se jim mora posvetiti naša agencija. No, lahko pa gremo tudi onkraj tega okvira, predvsem, če to od nas zahteva katera izmed institucij. In ravno vaša institucija je podala največ zahtev za delo na področjih naših pristojnosti, ki pa so zunaj večletnega okvira. No, na voljo nam je bogat skupek orodi. Eh, vsa ta orodja lahko uporabimo pri tem, ko vas podpiramo pri vašem delu. Naj naštejem ta orodja. Raziskave fra opravlja ambiciozne in edinstvene raziskave na področju človekovih pravic z vidika nosilcev pravic. Nosilce pravic sprašujemo o tem, kakšne so naše izkušnje in na kakšen način se tisti, ki spremajo politike, lahko odzovejo na njihove potrebe. Drugič, zbiranje podatkov z no, eh, poleg ehm, kvantitativnih raziskav upravljamo tudi kvalitativne raziskave. Preučujemo, kaj deluje in kaj ne na področju eh, človekovih pravic. Delujemo torej v vseh državah članicah. Za države članice pripravljamo obsežne podatke. Pri tem se ne osredotočamo na eno samo državo, ampak skušamo nekako primerjalno pokazati te eh, podatke. Prav tako poročamo po posamičnih državah, periodično gledano. Opravičujem sem, da sem tako teoretičen, eh, malo bom postal bolj konkreten, imam še dve delovni področje, o katerih moram spregovoriti. Pred zadnje področje dela. naša agencija sedaj dejavna tudi na terenu. Nismo eh, samo teoretiki, ki sedijo v pisarnah, ne, prisotni smo na terenu in delujemo na terenu s pomočjo izgradnje, izgradnje zmogljivosti ali pa na teren napotu, napotimo naše sodelavce. Eh, in pa zadnje področje delovanja v zadnjih 12 letih te agencije smo razvili možnost združevanja ljudi. Um, tako lahko združimo strokovnjake, ki potem lahko poskrbijo za dejanske spremembe. Sedaj pa nekaj bolj o konkretnih področjih. Najprej migracije. Migracije so na samem vrhu uh, dnevnega reda Agencije za temeljne svoboščine. S tem vprašanjem se ukvarjamo pri vsaki naši dejavnosti. Letos poleti smo glasno opozarjali na problem smrti v sredozemlju. Spremljali smo um, ladje, ki so reševali migrante na morju, njihove sodne procese. Ko pridejo ti ljudje na evropske obale, eh, delujemo v tako imenovanih žariščnih točkah z, v tesnem sodelovanju z EASO in pa z Frontexom in pa z drugimi mednarodnimi akteri. Skupaj z njimi si prizadevamo eh, se soočati z izzivi na področju človekovih pravic. V glavnem se osredotočamo na zaščito otrok. prav tako pa se borimo proti spolnemu nasilju. Eh, in temi, s tem povezanimi zmogljivostmi. Tukaj govorim o podrobnostih, kot so kako namestiti ljuči v eh, zbirnih centrih, do um, možnosti pritožb in tako naprej od našega dela je odvisno, ali bo integracija teh ljudi uspešna ali ne. Potem um, na področju migracij periodično poročamo, vsake tri mesece poročamo o situaciji v najbolj prizadetih državah članicah. To je sedaj postal pomemben vir poglobljenih informacij o, za države članice. Potem naslednje tematsko področje. Varstvo, pravosodje in digitalno okolje. Naša agencija je tu vedno bolj angažirana tudi zahvaljujoč eh, zahtevi, ki smo jo dobili od vas. Na osnovi vaše zahteve smo pred nekaj leti pripravili podroben pregled temeljnih svoboščin in delovanja obveščevalnih služb v državah članicah. To je bil klasičen primer kvalitativne raziskave naše agencije, prav tako pa si uh, Prav tako pa preučujemo tudi praktične primere. Potem od nas ste zahtevali, naj bomo dejavni tudi na področju kartografiranja um, velikih podatkovnih bazah na evropskih mejah. Vi ste upoštevali um, priporočila, ki smo jih vključili v naše raziskave. Z raz svojem podatkovnih baz je povezano tudi občutljivo vprašanje interoperabilnosti podatkovnih baz. Tudi tukaj smo, zahvaljujoč vam, postali zelo dejavni in uh, vidimo, da ste tudi vi upoštevali naše analize in ugotovitve. No, na koncu pa bi dodal še to, da smo zelo dejavni na področju kartografiranja stanja človekovih pravic v povezavi z umetno agencijo. Dve poročili smo objavili v zvezi s tem pred nekaj tedni o tako imenovanih umazanih podatkih, dirty data. Gre za vpliv eh, umetne agencije na naše vsakodnevno življenje. Če so podatki, ki jih v, vnesemo v umetno inteligenco, napačni oziroma ponarejeni. No, na koncu pa je tukaj še področje enakosti in uh, nediskriminacije. To me, proved, to me privede do naših raziskav. Mi smo na naše raziskave ponosni. Vemo, da so najbolj koristen material, ki ga proizvajamo za vas. Tako za parlament, kako tudi za druge institucije. Potem nasilje nad uh, ženskami. Eh, začeli smo z raziskavami na tem področju že pred sedmimi leti, še vedno obstajajo veliki izzivi. Potem ljudje eh, v Evropi. Lani smo objavili raziskavo o tem, kaj pomeni biti jud v Evropi. Uh, To je sprožilo globalno razpravo in eh, spet je to zgled tega, kako lahko naša poročila sprožijo širšo razpravo. Potem manjšine. Gre za manjšine migrantov, pa tudi za Rome seveda. No pa še dva primera bi omenil. In sicer ob koncu letošnjega leta bomo objavili drugo študijo o izkušnjah LGBTIRI v Evropi. 120 tisoč uh, odgovorov smo dobili v naši raziskavi, v naši spletni raziskavi. Mm, končnih uh, ugotovitev sicer še ni, ampak z veseljem vam bom uh, predstavil ugotovitve iz te študije, ko bodo pripravljene. Eh, pa še neko študijo bo, bi omenil konec letošnjega leta in pa v začetku naslednjega leta bomo pripravili raziskavo o splošnih učinkih eh, človekovih pravic v. Before closing my remarks, just briefly, how do we engage with you? Well, over the years, multiple ways of engaging with LIBE have v odnosih z javnostjo. To bo prva to vrstna raziskava. Eh, da, vem, da moram govoriti počasneje. Ves dan se že pogovarjam z irci, tako da se moja sposobnost govoriti počasneje vrga skozi okno. Eh, torej, mm, kako sodelujemo z vami? Najprej so tukaj neformalne razprave v odboru Libe. Upam, da nas boste še naprej vabili k vam, zato da bomo lahko predstavili naše ugotovitve, naše raziskave, na to smo vedno pripravljeni. Eh, ta kontekst sodelovanja močno cenimo. Seveda pa smo vam na voljo kolektivno gledano in individualno gledano kot vir. Mi imamo veliko več podatkov, kot jih lahko najdete v naših poročilih in študijah. In ti podatki so vam na voljo, mi smo vam na voljo. Vsak posamični poslanec, pa tudi odbor kot celota, se lahko tukaj obrne na nas. Tretjič, še naprej smo se pripravljeni odzivati na vaše zahteve, bodi si ali gre za pripravo poročil ali gre za mnenje o občutljivih vprašanjih človekovih pravic, recimo o žariščnih točkah, ali pa gre za mnenja o zakonodaji. Tukaj lahko pripravimo tudi pravne analize osnutkov zakonodaje. Vabimo vas, da sodelujete tudi na naših dogodkih, če se vam to zdi potrebno. Vsake tri leta organiziramo široko razpravo o stanju človekovih pravic v uh, Evropi. Naslednji forum bo potekal leta 2021 na Dunaju. Odbor Libe vedno pošilja močne delegacije mm, na ta forum uh, za temeljne svoboščine in upam, da bo tako tudi v prihodnosti. Upam, da nas boste tudi obiskali na Dunaju. Mm, mi z veseljem pozdravimo vsako formalno delegacijo, no, ampak vsekakor so naša urada vedno odprta za vas, ne samo vsake dve leti. Tako da mi izkorist, želimo izkoristiti vsako možnost za to, da vam pokažemo naše delo in da vas lahko podpiramo pri našem delu. No, omenil sem Dunaj, naš sedež je, v, je na Dunaju, približno 105 zaposlenih imamo, če pa k temu prištejemo še vse druge kategorije osebja, nas je približno 150, naš proračun je 22,5 eh, milijona evrov, 6,5 milijona evrov predstavljajo operativni stroški. Vse to torej počnemo z šestimi milijoni evrov in pol opravljamo te naše delovne naloge. No, sedaj pa se veselim razprave za vami. Hvala lepa, gospod Flarti. Prav gotovo bo odbor Libe močno zastopan na forumu za temeljne svoboščine. Sedaj pa dobijo besedo poslanci. Najprej gospa Jaroka. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod direktor, hvala lepa za vašo predstavitev in za to, da se vedno znova vračate v odbor Libe in poročate o svojih dejavnostih. Um, imam dve vprašanje v zvezi z nečim, kar ste samo deloma omenili ali pa sploh ne. Danes zjutraj je bil pri nas Franz Timmermans, ki je govoril o novem mehanizmu za pravno državo. In kot antropologinja sem ga povprašala o tem, kako gleda na metodologijo takšnega mehanizma. Torej, eh, veliko orodij imamo na voljo za zagotavljanje spoštovanja temeljnih svoboščin, ampak pogosto ta orodja ostanejo neizkoriščena. Številne komisija dosti krat ne uporablja orodij, ki so na voljo, pogosto komisija uporablja tukaj tudi dvojna merila in zato so države članice včasih užaljene. Pa še nekaj me zanima um, kako bi ocenili napredek na področju Romov in eh, revščine Romov? Kako bi ocenili napredek tega dosija? Eh, vi in vaša agencija se že 15 let ukvarjate s tem, že 15 let me, mi pri, pomagate pri tem. Letos želimo s pomočjo finskega predsedstva ta dosje še okrepiti. No in največja pomankljivost, kakor veste, uh, je pomankanje dobrega nadzora. Vaši kolegi so mi povedali, da je največja pomankljivost pomankanje raziskav na terenu ali bi pomagali temu odboru za to, da bi vzpostavili približno milijon, vred, milijon evrov vreden program um, s pomočjo katerega bi potem lahko preučili situacijo na terenu, kar se tiče revščine. Menoši. Hvala lepa, gospa Jaroka. Prosim, da se preostali držite časa za govor dve minuti. Gospa Spurek je naslednja. Uh, thank you, Madam Chair. And dear director, thank you very much for your presentation. Very well. Hvala lepa, gospod direktor, hvala lepa za vašo predstavitev. Uh, ta je za naš odbor zelo dobrodošla. Mm, kot um, nekdanja pristojna za človekove pravice na Polskem. Res cenim delo vaše agencije, sedaj pa sem poročevalka za boj proti nasilju nad ženskami in. Uh, In uh, o nasilju v družini. Um, Eh, no, vem, da ste tukaj upravljali raziskave v letih 18 in 19, predne boste objavili um, ugotovitve leta 20 eh, do 22. Tukaj boste določili tudi pilotne države članice. Eh, kako ste razvili metodologijo te raziskave? Zanima pa me tudi vse evropska raziskava na področju LGBTI. Če prav razumem, bodo rezultati na voljo 2020. Ampak zanima me, če tukaj že obstajajo kakšni predhodni rezultati oziroma ugotovitve iz te študije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Spurek. Gospa Dali. Okay. Señora Dalí, tiene usted la palabra. Okay. Dalí. Okay. Um, Hvala lepa, da ste danes z nami. Veselim se sodelovanja z vašo agencijo. O vaši agenciji sem slišala same lepe stvari in mislim, da so raziskave, ki jih ki nam pomagajo pri sprejemanju odločitev, res dragocene. Zanima me, če, pripra če, uh, če pripravljate kakšno mnenje o vplivu na človekove pravice po brexitu. Kakor veste, je irska vlada izrazila pomisleke recimo v povezavi z izročitvijo ljudi. Um, predvsem za tiste, ki so predmet nal evropskega naloga za uh, uh, aretacijo. Um, če se bodo ti ljudje nahajali na teritoriju Severne Irske ali pa Združenega, eh, ali pa Združenega kraljestva, bodo ostali brez eh, zaščite. Mislim, da tukaj ni nobenega precedenta tretje države. Združeno kraljestvo bi namreč postalo tretja država za evropski nalog za prijetje. Kaj se bo torej zgodilo s temi ljudmi, jasno je, da bi izgubili tudi zaščito Evropskega sodišča. Lahko bi se zgodilo, da bi potem pristali v sodni pristojnosti recimo Severne Irske. Ali pripravljate kakšno mnenje o tem? In uh, zanima me, kakšni so načini, da se kdo obrne na vas za pomoč kot posameznik. Hvala lepa, gospa Kumke, naslednja. You, Chair, thank... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, direktor. Kot nekdanja ministrica za demokracijo v švedski vladi sem eh, se večkrat srečala z vašim delom. Oziroma, naslanjala sem se tudi na vaša poročila, ko je šlo za krpitev človekovih pravic v švedski politiki. No, eh, že takrat pa me je skrbelo naslednje. Gre za možnosti, ki jih ima eh, fra pri um, tem, da daje na voljo podatke. Vi ste povedali, da imate omejene vire. Povedali ste tudi, kakšne so vaše proračunske omejitve. Ali lahko poveste, um, kaj vam v tem trenutku ni omogočeno, pa mislite, da bi vam to moralo biti omogočeno? Gospod Varena. Hvala lepa, gospod Flaherty, za vašo predstavitev. Ta odbor je imel danes zjutraj zmenjavo stališča z Francom Timmermansom o mehanizmu pravne države. No, eh, vaša naloga pa je ščititi človekove pravice pri izvajanju um, prava. 500 evropskih državljanov je bilo uvršenih na črni seznam, lahko uh, jim je preprosto povprečeno gibanje po Evropi. Če se dogajajo recimo pomeni politični dogodki, kot eh, je bil recimo G7 v Bjaricu lani. Ehm, to, torej, eh, to je bilo torej nedavno razkrito. Kaj, kakšno je vaše mnenje o tem črnem seznamu? Gospa Intfeld. In potem bo dobil besedo še en govornik, preden bo odgovoril gospod Flaherty. Hvala, kratka bom. Najprej, gospod Flaherty, hvala za vso delo, ki ga opravljate. Mislim, da vaše delo še vedno ni tako cenjeno, kot bi moralo biti. Imam naslednje vprašanje. Gospa Jaroka je prej eh, izjavila, da je delovanje Evropske unije na področju temeljnih svoboščin. Um, včasih um, pristransko do določenih držav. Jaz pa mislim, da je pristransko do določenih vlad, uh, kaj ti nekateri v tej isti državi lahko vaše ugotovitve ali pozdravijo ali pa ne. No, um, vemo, da so v državah članicah uh, politične stranke, lahko so tam tudi religiozne skupine, ki spodbujajo sovražni govor, diskriminacijo in tako naprej. Telo Evropske unije sicer lahko kritizira dejanja vlade. Ali se vam zdi, da imate proste roke pri tem, uh, ko preučujete, kako sovražni govor strani političnih skupin ali pa kakšnih drugih skupin vpliva na človekove pravice oziroma temeljne svoboščine v človekovih, na področju človekovih pravic. Hvala lepa še gospod, še gospa Strit dobi besedo. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Flertiju za njegovo predstavitev. Mm, Čestitam mu za delo, ki ga upravlja FRA. Jaz eh, veliko uporabljam vaše informacije. Eh, tudi recimo v poročilu, ki sem ga pripravila o tako imenovanem vračanju beguncev čez mejo. Eh, zanima me, kakšno je vaše sodelovanje za svetom Evrope. Ali se vam zdi, da bi lahko eh, to, delo, to sodelovanje izboljšali? In če primerjate vaše delo s, recimo, s komisijo eh, Sveta Evrope za človekove pravice, kako bi primerjali obseg? Vašega in njihovega dela. Oni recimo lahko dajo spontane nasvete državam članicam, lahko vlade pozivajo, da se naj vzdržijo določenih dejanj. No in s tem se morda navezujem na vprašanje gospoda Kumke in gospod Infeld. Kakšen je obseg vaših eh, dejavnosti? Ali se vam zdi, da je vaš mandat dovolj obsežen za to, da lahko plivate na določene politike in prakse? In pa še zadnja točka, obseg tem, kjer ste dejavni, eh, omenili ste migracije, kakor eh, lahko ugotovimo, je to to vedno bolj postaja fokus zunanjega delovanja Evropske unije. In tudi tukaj vas sprašujem, ali je vaš mandat tukaj dovolj obsežen ali ne. Hvala lepa. Še dva govornika. Gospod Van den Driše. Hvala, rej prezanesel. Izvolite besedo. Ehm, Hvala lepa. hvala za vaš nastop. Videti je imeti moč, vedno pravimo. Spregovoriti želim o islamofobiji. Zdi se, da je tudi vedno več antisemitizma. Še vedno v Evropo tečejo migracijski tokovi. Nekatere države pošiljajo tudi podatke o tem, kdo se seli iz njihovih držav. Zanima me, naprimer, katere države imajo te podatke. V Belgiji na nizozemskem jih ni. Morda bi bilo dobro, da bi te podatke zagotovili ljudem, zato da bi ljudje vedeli, kdo se seli v Evropo. Hvala. Bien, y para cerrar el turno de in da bom zaključila s to razpravo, gospa Kanko. Ja, thank you all. Ik heb eh, een deel van de presentatie gemist, waarvoor mijn. Hvala. Zamudila sem del vaše predstavitve, se opravičujem, ampak zanima me nekaj v zvezi z pravicami žensk. vem, da vam je ta tema blizu. 30 odstotkov žensk, oziroma 20 odstotkov žensk, je že bilo žrtev nasilja in neprestano prihaja tudi do spolnega nasilja nad ženskami. To piše tudi v vašem poročilu. Opravičujem se, sl slišim tolmače v slušalkah in to me nekoliko moti. Torej, zanima me, ali nam lahko poveste kaj več o tej delovni skupini v Rimu, ki obravnava temo nasilja. Zanima me, ali nam lahko poveste kaj več o tem, kaj bi lahko storili, da dosežemo napredek na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Flaherty. Deset minut imate na voljo, da odgovorite na vprašanja poslancev. Pač. Um, Hvala. Se bom potrudil po najboljših močeh. Gospa Jaroka je zastavila vprašanje v zvezi z orodji na področju pravne države in v zvezi s tem, kako bi jih lahko bolje uporabili. Povem vam lahko, da je težko najti zanesljive, primerljive podatke med državami članicami, s čimer bi lahko dobili neko celovito podobo na področju pravne države za EU. Potrebujemo podatke in eh, podatke dobimo iz eh, drugih agencij. Ne vem, ali je to Timermans omenil danes do povdan, ampak mi razvijamo nekaj, kar se imenuje informacijski sistem za temeljne pravice in tam bomo vključili vse podatke, ki sodišča, sodišča človekovih pravic OZN in Sveta Evrope, zato da bi vam in tudi drugim upraviteljem teh mehanizmov pomagali pri vašem vsakdanjem delu. Omenili ste tudi Rome. Situacija na področju človekovih pravic eh, Romov je še vedno slaba. S tem se strinjam. Veliko smo vložili v to, rezultatov pa ni. Mislim, da bi lahko rezultate še izboljšali, naprimer z boljšim spremljanjem. Zato spremljamo pogajanja o novem proračunu in spremljamo tudi pogovore o pogojevanju na področju temeljnih pravic za sprostitev sredstev, pa tudi za porabo sredstev. Po našem mnenju je to spodbudna novica. Naprimer, govori se o tem, da naj bi imeli nacionalne institucije formalno vlogo, da bi bolj sodelovali pri tem vprašanju. In mi se s tem strinjamo, zato si bomo tudi sami prizadevali, da to postane realnost. Gospa Jaroka, omenili ste še nekaj. Morda bi mi lahko na štiri oči povedali več o tem, kaj natančno želite vedeti. Zaenkrat ne morem čisto točno odgovoriti na vaše vprašanje, gospod Spurek. Zastavili ste vprašanje v zvezi z metodologijo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. To je bilo pred mojim časom, ampak eh, moji kolegi vam bodo posredovali podatke o tem. Zdaj vam ne morem odgovoriti, ampak odgovorim vam lahko v zvezi z raziskavo o LGBTI. Glavne ugotovitve bomo predstavili drugo leto, ampak že letos v prihodnih mesecih bomo predstavili nekatere glavne ugotovitve. Gospa Daily, pozdravljeni, hvala za vprašanje. Zaenkrat še nismo vključeni v analize o tem, kakšne posledice bo Brexit imel na temeljne pravice. Povem vam lahko, da sem sam zelo zainteresiran za to. Prej sem bil glavni komisar za Komisijo za človekove pravice na Severnem Irskem, zato zadeve res tesno spremljam. Ampak zaenkrat se nismo vključili, zato ker je bilo zelo pomembno, da agencije kot je naša ne zapletajo zadev. Ampak, če se bo pojavil ustrezen trenutek in ko se bo pojavil tak trenutek, da lahko prispevamo, bomo to tudi storili. Seveda. Zato bo potrebna vloga, zato ker to ni v naših običajnih seznamih nalog, ampak seveda, če bo do tega prišlo, smo pripravljeni na sodelovanje. Gospa Konke je zastavila vprašanje v zvezi s proračunom in do kolikšne mere nam proračun preprečuje ukrepanje. Sploh ne vem, kje naj začnem odgovor. Naprimer, radi bi izvajali preizkuse diskriminacije, želimo si preizkusiti prakse na delovnih mestih, naprimer. kako je videti diskriminacija na osnovi rase, spola in tako naprej. To bi lahko res merili s pomočjo testiranja diskriminacije, to je drago, zato tega ne moremo storiti, zato ker preprosto nimamo dovolj virov. Obstajajo pa področja, kjer bi lahko storili več. Zadovoljni smo s kakovosti svojega dela, ampak ved, vemo, česar ne počnemo. Če rečem, da smo prisotni na terenu v Grčiji, to ni čisto res. Samo eno osebo imamo v Grčiji, potem pa tja pošiljamo ljudi iz Dunaja. Lahko bi bili še bolj prisotni. Naprimer v taborišču Morija na Lesbosu imamo zdaj ljudi, ampak ne moremo imeti samo obiskov ad hoc, vedno znova bi morali biti tam v sprejemnih centrih, v žariščnih točkah, pa preprosto nimamo dovolj virov za to. Za naslednje leto pripravljamo proračun, črtamo določene postavke, zato da to predstavimo upravnemu odboru. Naprimer, invalidi ki živijo v specifičnih skupnostih. Izvedli smo raziskave v zvezi s tem, kolegice in kolegi pa zdaj pravijo, da pa bi bilo dobro, da bi šli k državam članicam in pomagali ukrepati, vendar tega si ne moremo privoščiti. Vsak dan nečesa ne počnemo zaradi proračuna. Še nekaj v zvezi s proračunom želim povedati. So zakonodajalca krepita proračun agencij z občutljivimi funkcijami na področju človekovih pravic, naprimer Frontex, EASO in tako naprej. Te agencije morajo delati v skladu z temeljnimi pravicami, potem se te agencije obrnejo na nas, mi pa nimamo dodatnih virov. Oni, Frontex, naprimer, dobi tisoč novih obmejnih eh, uradnikov, jaz pa ne dobim niti ene osebe. Parlament me vedno podpira pri tem, to je res, ampak tudi drugi so zakonodajalec, mora uvideti, da je treba zagotoviti skladnost s človekovimi pravicami, kajti zadeve se zaostrujejo tam zunaj. Gospod Brneva Haraja, se opravičujem, če sem napačno izgovoril vaš priimek. Ne ukvarjamo se z posameznimi primeri zlorab, to ni naš namen, prav tako nimamo zmogljivosti za to. O tem sem pravkar govoril. Ampak poskušamo zajeti pomisleke na področju temeljnih pravic in potem o tem poročamo v okviru poročila o temeljnih pravicah. Tega prej nisem omenil, se opravičujem, ampak vsako leto smo tukaj in predstavimo vam poročilo. Vendar to mora biti tudi v pristojnosti EU. Ni vse, kar gre na robe v družbi, pristojnost EU. Zato moramo spoštovati tudi ta vidik. Gospa Infeld. Vprašanje, ali se bojimo kritizirati vlade? Ne. Ali smo pripravljeni preučiti prakse zlorabljanja voditeljev? Da, to že zdaj počnemo. Poglejte, že zdaj s prstom kažemo na tiste, ki jih povzročajo težave, vključno s področjem sovražnega govora. Čisto specifično se spomnim, da smo omenili sovražni govor v Evropi in dejstvo, da včasih to uporabljajo tudi voditelji, pa potem niso kaznovani. Nismo torej bojazljivi. Povemo, kaj se dogaja. Gospa Strik, sodelovanje z Svetom Evrope. To je eno od tistih vprašanj, ko človek, kot sem jaz, reče: Hvala lepa za tole vprašanje, zato ker lahko povem kaj dobrega. Z svetom Evrope dobro sodelujemo in tako je tudi prav. To je zelo pomembno. Pomembno je, da se naše delo dopolnjuje z delom sveta Evrope. Veliko smo storili za to, da smo to dosegli. Naše funkcije se razlikujejo, mi ne moremo razsojati Svet Evrope, pa lahko na primer. Ampak skoraj vsak dan smo v stiku za to, da usklajujemo delo in da seveda dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili. V našem odboru sedi tudi predstavnik Sveta Evrope. To je nenavadno za organ Evropske unije. In tudi jaz poznam komisarja za človekove pravice, naprimer, osebno. Svet Evrope ima tudi širši mandat, to je jasno. Ampak jaz bi rekel, da mi nismo edina entiteta, edini organ za temeljne pravice. Ampak vsi smo v bistvu za to odgovorni. Tudi vi, celotna Evropska unija je odgovorna za to. Zato se za človekovimi in temeljnimi pravicami ukvarjamo vsi. Seveda, naš mandat bi lahko bil vedno širši, boljši naš eh, odbor vedno znova poziva k temu, da bi imeli širši mandat. Ampak tako pač je. Nekaj v zvezi z mandatom. Pred nami je anomalija. Namreč naš mandat ni skladen z listino o človekovih pravicah. Naprimer, mi preučujemo samo vprašanje policijskega in pravosodnega sodelovanja, če dobimo zahtevo institucije. To je nenavadno za organ, kot smo mi. V prihodnosti bi bilo lepo, če bi tehnično revidirali naš mandat, zato da bi rešili tudi to vprašanje. Vprašanje, gospod Strik, morda ste bili to vi, torej zunanja razsežnost migracijske politike. Povem vam lahko, da lahko preučimo samo delovanje na zunanji ravni držav članic in institucij EU. Mi ne moremo preučevati delovanja tretjih držav. Nizozemski poslanec je zastavil nekaj vprašanj, naprimer ali želimo ugotoviti, kdo so storiteli kaznivih dejanj. Seveda. In odgovori so zelo raznoliki. vprašanje je bilo zasnovano v luči migracij, ampak povedati želim, da moramo zelo biti previdni tukaj. Obstaja mit, da so migranti pripeljali spolno nasilje v Evropo. Ne, to je že prej bilo v Evropi. Oni niso pripeljali nasilje v Evropo. Morda kak migrant izvede kaznivo dejanje, na področju spolnega nasilja, ampak to ne pomeni, da so oni to nasilje pripeljali v Evropo. Takšni so pač dokazi. Na koncu je vprašanje zastavila še gospa Kanko, kar zadeva pravice žensk. Povedati vam želim, da podpiramo človekove pravice žensk, vključno z upoštevanjem spola povsod. Nikoli več ne bomo imeli raziskave naše agencije, ne da bi upoštevali vidik spola. To je zdaj jasno. Imeli bomo, na primer, raziskave o izkušnjah Romk ali Migrantk. Pripravljamo tudi raziskavo o nasilju nad ženskami. Podrobnosti zaenkrat še nimam, ampak gospa Kanko. Seveda podrobnosti vam bom lahko posredoval k malu na bilateralni ravni. Ha sido un, un debate extraordinario. Hvala vsem, hvala vsem, ki ste sodelovali v tej izjemni razpravi. Vas pa bomo verjetno k malu spet videli na zasedanju našega odbora. Čez eno minuto pa se bomo lotili še zadnje točke na dnevnem redu. Queridos colegas, vamos. Dragi kolegi, drage kolegice, sedaj se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Slišali bomo nekaj o nalogah Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Z nami je gospod Jevorovski. Bijevrovski, supervisor adjunto. dala tudi besedo. Na voljo bo imel deset minut, potem pa se na vrsti vi za določena vprašanja. Še enkrat najlepša hvala, gospod Jevorovski, da ste se deležili našega zasedanja. Eh, hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala, da ste povabili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v odbor. V čast mi je, da sem lahko pred vami tako kmalo po volitvah in oblikovanju odbora. Po drugi strani pa si želim, da ne bi bil danes tukaj, kaj ti nadomeščam svojega dragega prijatelja, nadzornika Giovannija Butarelija, ki nas je tako prehitro zapustil pred dvema tednoma. Giovanni je zelo spoštoval ta odbor in njegove člane in mislim, da ste tudi vi čutili podobno, glede na to, koliko krat ste ga povabili v ta odbor. Vsi, ki smo ga poznali, smo zelo cenili vašo minuto molka včeraj zjutraj. Moja naloga je, pa tudi moj privilegij, da prevzamem vajeti, zato ker Giovanni več ni. Najbolj se mu bomo poklonili, če bomo nadaljevali z delom, kakor ga je zastavil on v zadnjih desetih letih, najprej kot namestnik, potem pa kot nadzornik. Veliko je znanih obrazov v tej dvorani, pa tudi nekaj novih. Zato želim na kratko predstaviti ulogo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, prav tako pa želim povedati, da bom govoril o varstvu podatkov, ampak več informacij ste dobili po elektronski pošti. Podatki pa so na voljo tudi na USB ključih. Nadzornika imenujeta parlament in svet, gre pa za neodvisnega nadzornika tega, kako se obdelujejo osebni podatki strani institucij, organov, pisarn in agencij Evropske unije. Mi poskušamo varovati osebne podatke in zasebnost ter dobro prakso v 67 institucijah in organih, ki jih nadziramo. Specifične naloge NVP so določene v uredbi 2018-1725 in usplošno jih je mogoče uskladiti oziroma uvrstiti v tri kategorije prvič nadzorne naloge, vključno z agencijami kot sta Europol in Eurojust, drugič posvetovalne naloge, to pomeni, da zakonodajalcem svetujemo o predlogih za novo zakonodajo, prav tako pa spremljamo razvoj tehnoloških napredkov, zlasti na področju sektorja IT, kajti to vpliva na varstvo podatkov. Tretjič, imamo tudi sodelovalne naloge, to pomeni, da sodelujemo z nacionalnimi organi za varstvo podatkov, običajno v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov, temu zagotavljamo tudi sekretarijat. V Evropski uniji je neodvisni nadzornik za varstvo podatkov ključni del pravice za zaščito eh, osebnih podatkov v okviru 8. člena listine o temeljnih pravicah. Kaj mi počnemo. GDPR je precej podrobna uredba. Ampak to je v skladu z organi takšnih, orga, eh, takšnih um, z vlogo takšnih organov, odkar smo mi pač bili ustanovljeni pred dvema desetletjema. Mi smo neke vrste ombudsman, revizor, svetovalec, izobraževalec, pogajalec in izvrševalec. V zadnjih letih smo videli kar nekaj pretresljivih dogodkov, naprimer Edward Snowden leta 2013 in Cambridge Analytica 2018. Zaradi tega je varstvo podatkov zdaj ključno vprašanje v javnosti. Ljudi ne skrbijo samo nenavadni ciljni oglasi, pogosto za stvari, ki so jih že kupili na spletu. Ne, v zadnjih 20 letih digitalizacije se je pojavil zelo kompleksen ekosistem podatkov. Podatki se zbirajo o vseh, s pomočjo naprav, senzorjev in s pomočjo vseh možnih drugih virov. In ti viri so zdaj interoperabilni med seboj skrbelo nas je, da bi tudi evropske volitve lahko postale žrtev takšnih eh, političnih manipulacij. Ampak zdi se, da so države članice, komisija in parlament upeljali ustrezna varovala. Prav tako smo preverili, kako parlament in institucije uporabljajo družbene medije in osebne podatke za komuniciranje z javnostjo. Po GDPR je parlament oktobra lani sprejel zakon v zvezi z obdelavo osebnih podatkov strani institucij organov, pisarn in agencij EU. Mi želimo s tem nadaljevati. Kot nadzornik smo izvedli 13 inšpekcij za varstvo podatkov v organih EU. Letos smo že izvedli več usposabljanj kot celotno lansko leto. V zadnjih letih se je nekaj prav tako spremenilo in sicer naša odgovornost, da nadziramo organe pregona in organe v sektorju pravosodnega sodelovanja. Zato imamo posebno ekipo strokovnjakov. Omenjam Europol, z njimi sodelujemo od leta 2017, pa tudi Eurojust. Z Eurojustom bomo sodelovali od letošnjega leta naprej, v prihodnosti pa bomo sodelovali tudi z Uradom Evropskega javnega tožilca. Moja skupina strokovnjakov se vsaka dva meseca srečuje z upravo Europola in z ekipo za varstvo podatkov. Prav tako smo začeli izvajati inšpekcijske preglede nadaljavo. To velja za spletne strani in sisteme IT, institucij in organov EU. Uredba 2018 skozi 1725 krepi našo svetovalno ulogo. Mi smo prvi, ki nas pokličajo za vprašanja v zvezi z varstvom podatkov. Prav tako je mogoče navezati stike z Evropskim odborom za varstvo podatkov. Če pa moramo svoje mnenje podati obojni, potem je to še posebej pomembno. Ampak, če bodo parlament, svet ali komisija kdaj iskali hiter odgovor, potem seveda lahko vedno navežete stike z nami. Mi smo seveda vam na voljo. Spremljanje novih dogodkov na področju informacij in komunikacijskih tehnologij je naša ključna naloga. In to presega samo vlogo svetovalca ali nadzornika v institucijah EU. Pojavljajo se novi izzivi in mi potem to znanje posredujemo naprej. Prav tako vas vabimo, da se prijavite na naša poročila EDPS Tech Dispatch. Tam so opisane tehnološke inovacije, in tam ocenjujemo tudi morebitne implikacije na področju varstva podatkov. V zadnjem opisujemo naprimer probleme glede zasebnosti v zvezi z pametnimi zvočniki in virtualnimi asistenti, kot so Alexa, Google Home Assistant, Genie, Siri in tako naprej. Pričakujemo lahko, da bo komisija pripravila v prihodnosti kar nekaj zanimivih ukrepov, naprimer v zvezi z umetno inteligenco. To bo imelo posledice tudi za varstvo podatkov. Pripričan sem, da moramo za umetno inteligenco zagotoviti ustrezna varovala, pravna in etična. Če se umetna inteligenca uporablja v Evropi, potem mora biti to seveda storjeno v skladu z našimi urednostmi in temelj, vrednotami in temeljnimi pravicami. Varstvo podatkov je zdaj geopolitično vprašanje. Zato je treba govoriti o zadostnih ukrepih v tretjih državah in o ustreznih varovalih. Zasebnostni ščit in druge rešitve, ki so bolj operativne narave, je treba pregledati. Organi za varstvo podatkov, vključno z EDPS, morajo biti del tega pregleda seveda pa imajo tudi institucije EU pri tem svojo besedo. Mi smo eden od 29 organov za varstvo podatkov, ampak naša vloga je edinstvena. Naš prispevek je edinstven, zato ker mi govorimo z evropske perspektive. In mi tudi vidimo, kakšni bodo pomembni izzivi v prihodnosti. To vključuje tudi nova orodja, ki jih je EDPS dobil pred kratkim, naprimer sankcije in kazni. To naj bi dobili v bližnji prihodnosti, kajti primeri v zvezi z GDPR so se začeli izvajati šele maja prihajajo tudi velike spremembe. Naprimer, spremembe poslovnih modelov tistih, ki upravljajo z našimi podatki, so prav gotovo velik izziv. Veliko dela nas še čaka, to velja za pravila o e-zasebnosti, tega dela nismo zaključili v prejšnjem mandatu in to velja tudi za razlike v nadzoru v tako imenovanem nekdanjem tretjem stebru. Veselim se že sodelovanja z vami, vi ste vedno naš zaveznik pri iskanju skupnih rešitev. Na koncu želim vse še enkrat toplo povabiti na spominsko slovesnost, ki jo organiziramo, zato da se poklonimo življenju in delu Giovanja Butarelija. To bo 10. septembra v koncert Noble, deset minut od tukaj. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Se upravičujem, da sem bil nekoliko predolg, zato ker sem pač moral govoriti počasneje. Hvala. Hvala, gospod Jevorovski. Se pravi, tokrat sem pravilno spregovorila vaše ime. Čudovito. Ja, res ste govorili zelo hitro in goreče, ampak tolmači vam niso mogli popolnoma slediti, zato morate biti vseeno malo bolj potrpežljivi in uvidevni. No, sedaj pa bomo se vzeli tudi minuto molka, tako da se bomo poklonili Giovanu Butarelju. Na takšen način bomo tudi izkazali spoštovanje do nekdanjega evropskega nadzornika, ki smo mu mi v našem odboru resnično zaupali. Bil je strokovnjak na področju varstva podatkov in res je prispeval ogromno k razumevanju in pomembnosti varstva podatkov. Dejali pa ste tudi, da je vzpostavil zelo dobro ravnotežje v svoji funkciji. Ne smemo pozabiti še na mednarodno konferenco, ki je potekala lani oktobra v Evropskem parlamentu. Čevani Botarelli je res prispeval k dosegi cilja varstva podatkov. Bio je res izjemen. sama prihajam iz starih časov, se pravi iz okolja brez digitalne revolucije. Včasih tudi ne razumem najbolje, kako je treba delovati v novem digitalnem kontekstu. Je pa treba povedati, da to digitalno okolje še ne pomeni neko grožnjo demokraciji sama bi vas želela vprašati, če imate za naše kakšna priporočila, kakšen nasvet za nas glede poročil, ki jih bomo pripravljali v naslednjih letih, zlasti na področja varstva podatkov. Gospod Brejer bo pa sedaj tudi dobil besedo. Izvolite. Thank you, chair. Hvala, gospa predsedujoča. Imam vprašanje v zvezi s proračunom za vaš eh, organ. Svet želi proračun za vaš organ skrčiti, ampak nalog imate vedno več. Morda lahko poveste, koliko čezmejnih primerov obravnavate v tem trenutku in zanima me tudi, ali menite, da je proračun, ki ga predlaga komisija, ustrezen. Hvala. Hvala za to vprašanje, gospod Dalje, sedaj na vrsti. Hvala za besedo. Ja, res mi je žal, da ste nastopili na to funkcijo zaradi smrti vašega prehodnika. Mačrems se je boril proti temu, da bi Facebook prenesel podatke z Irske v ZDA, gre pa za podatke na milijone državljanov. Potem pa je tudi Edward Snowden razkril ta incident. Sicer mu je uspelo, ampak treba je vseeno povedati, da se je na samem sodnem postopku celo smešil in sedaj mu grozi ogromna finančna kazen. To pa tudi pomeni, da je irski nadzornik za varstvo podatkov postal evropski regulator teh velikih spletnih multinacional. Izkazalo se pa je tudi, da je irska vlada bila tista, ki je zagovarjala interese Facebooka in ostalih spletnih platform, tudi ministrica na tem področju, je pravzaprav uh, eh, padašila z spletnimi platformami. Res me zanima, kaj si mislite o tem, kako lahko vi spodbudite te neodvisnost irskega nadzornika za varstvo podatkov, ker pač ima seveda strateško vlogo v Evropski uniji. Vsi vemo, da je Irska sedež številnih multinacionalk, zlasti tudi spletnih nacionalk. Potem me tudi zanima, ali se zavedate dejstva, da je irska vlada sedaj zapletena v hud škandal zaradi uvedbe osebnih izkaznic brez neke zakonodajne podlage. Ne vem, ali ste seznanjeni s sistem, ali uh, uredba predvideva tudi morebitne finančne kazni za takšno ravnanje. Gospa Abramoviča sedaj na vrsti. Hvala za besedo. hvala, da ste tako temeljito predstavili delo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki seveda skrbi za varstvo podatkov državljanov Evropske unije. Me pa nekaj zanima v zvezi z Polsko. Glavni inšpektor, ki je odgovoren za varstvo osebnih podatkov, se je pred kratkim odločil, da sedaj spodnji dom parlamenta ni več zavezan zagotavljati informacij glede tega, kdo je podpiral sodnike, ki so bili upleteni v nedavne škandale na polskem. Mi verjamemo, da gre za kršitev prava. Kaj pa si vi mislite o tem incidentu? in o tej odločitvi, ali je bila utemeljena ali pa ne. Najlepša hvala, gospa Adamovič. Sedaj pa dajem besedo gospe Strik. Sorry. Uh, I would also like to, to uh, bring forward my... Tudi sama bi rada izrazila sožalje. Vem, da je bil Giovanni Butarili skoraj vaš brat, tako da je to res huda izguba. Sama sem na nizozemskem bila članica senata in vem, da ima evropski nadzornik zelo pomembno vlogo tudi za oblikovanje nacionalne zakonodaje. Imam zelo konkretno vprašanje za vas. Evropska unija sklepa sporazume s tretjimi državami o izmenjavi podatkov. Zanima me, ali ima Evropski nadzornik dovolj pristojnosti za spremljanje uporabe teh podatkov v tretjih državah. Sicer obstajajo določene varovalke, ampak ne vemo, kako se te varovalke dejansko uveljavljajo v praksi. Hvala, gospa Strik, gospa Sipl. Hvala za besedo. Žal mi je, ker sem zamudila vašo predstavitev, bila sem namreč na drugih sestankih, ki potekajo sedaj v Evropskem parlamentu. Tudi sama obžalujem izgubo našega kolega. Butarelija, s katerim sem zelo dobro sodelovala. Vem pa, da je Giovanni Butareli sodeloval s celo množico ljudi, to pa tudi pomeni, da bomo lahko zagotovili kontinuiteto v prihodnosti. Imam nekaj konkretnih vprašanj za vas. Europol nam je prej tudi podal predstavitev o svojem delu kolegi so se že navezali na to predstavitev, omenili so probleme sodelovanja s tretjimi državami, kaj pomeni izmenjava podatkov s tretjimi državami, kakšne varovalke imamo v Evropski uniji, da so ti podatki uporabljeni za prave namene. Potem pa še vprašanje sodelovanja z Europolom glede zanesljivosti podatkov, se pravi, ali dobimo tudi zanesljive podatke od tretjih držav. Potem pa še uredba o varstvu podatkov. Imamo nov odbor za varstvo podatkov na ravni Evropske unije, kjer so prisotni vsi nadzorniki za varstvo podatkov v državah članicah. Se pravi, vse se nahaja na enem mestu. In recimo, prej ste omenili Facebook in zdi se, da sedaj vsi ti podatki, ki se zberejo v tem odboru, grejo potem na Irsko, da pač podam ta primer. Zanima me, ali v poslovniku obstajajo določene določbe, ki bi potem eh, preprečile preobremenjenost irskega evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Se pravi, če je poslana neka vloga oziroma prošnja irskemu nadzorniku, kaj lahko storimo, da ne bo preveč obremenjen zaradi že opisane situacije. Poleg tega me tudi zanima, ali ste dobili še kakšne rezultate glede izvajanja uredbe o varstvu podatkov. Nadalje me zanima, ali so nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov dovolj upremljeni, da upravljajo svojo delo, da spremljajo spoštovanje te uredbe. Ali pa imajo uh, države članice še kar nekaj manevrskega prostora na tem področju. Hvala, gospa Sipel. Sedaj pa še Sofi, izvoli. Hvala za besedo. Tudi sama sem zamudila prvi del te predstavitve, ampak tudi sama bi rada izrazila sožalje. Z Giovannijem Butareljem sem zelo dobro sodelovala v zadnjih letih in njegova smrt me je res presunila. Res sem užaloščena s pričo te izgube. Imam pa nekaj vprašanj za novega evropskega nadzornika. Imamo ogromno zakonodaje, splošna uredba o varstvu podatkov. Se pravi, zelo dobri smo pri sprejemanju zakonodaje malo manj učinkoviti pa pri izvajanju in izvrševanju. Ker pač nimamo dovolj sredstev in zmogljivosti v državah članicah. Sama pa mislim, da države članice ne spoštujejo te urebe, če ne zagotavljajo ustreznih sredstev nacionalnim pooblaščencem za varstvo podatkov. To je moje mnenje. Poleg tega sem tudi presenečena nad tem, da po začetku veljavnosti uredbe so določena podjetja morala plačati hude kazni. Poglejmo si recimo ZDA, se daj pravzaprav nalaga hujše kazni svojim podjetjem, kljub temu, da ZDA ne slovijo toliko po varstvu podatkov. Ampak tudi to si moram pogledati. Ne gre za neko tekmovanje z ZDA, ampak vseeno neka primerjalna analiza je na mestu. Mislim, da je evropski nadzornik od Evropskega parlamenta tudi prvič prejel prošnjo za dostop do dokumentacije. To sem jaz poslala, ker pač mislimo, da ni dovolj preglednosti zvezi z odločanjem znotraj samega instituta evropskega nadzornika in nadzorne skupine. Potem pa še je zasebnost in tako imenovana uredba o policijskem delu. Oba zakonodajna akta že veljata pa jo države članice sploh ne izvajajo. Sama predlagam, da bi na mesto direktive imeli uredbo, ki bi bila veliko bolj učinkovita, kot smo storili pri splošnem uredbi za varstvo podatkov. Dobro, To je bilo zadnje vprašanje. Vsem se bi rada zahvalila za vsa zastavljena vprašanja. Sedaj pa bom dala besedo našemu gostu. 15 minut imate na voljo, da odgovorite na vsa vprašanja. Prosim, govorite dovolj hitro oziroma dovolj počasi, tako da vam bodo lahko naši tolmači tudi sledili. Hvala za besedo. Se bom potrudil in bom jasen in dovolj počasen, da mi boste lahko sledili. Dobil sem kar nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je povezano s tem, ali lahko tudi svetujem zakonodajalcu. Sam imam ogromno zamisli, ampak to seveda ni moja vloga. Moja vloga ni, da predlagam zakonodajo. To je naloga komisije pričakujem pa, da bo načrt komisije za naslednji mandat tudi vključeval rešitve za zelo očitne probleme, ki so že med nami. Umetna inteligenca je zelo dober primer za to. Ne govorimo več o znanstveni fantastiki naslednjega stoletja oziroma tisočletja, ampak govorimo o tem, da umetna inteligenca dejansko obstaja že dan danes. Naprave so recimo med sabo povezane, uporabljamo zaslone, algoritme, ki jih sploh ne poznamo. Poleg tega niti ne vemo, kako algoritmi lahko ustvarijo nove algoritme. bil sem tudi druga vprašanja, ki so povezana z delom, ki še dejansko ni zaključeno. E, zasebnost, recimo. Uredbo za varstvo podatkov smo sprejeli pravočasno, z določeno zamudo smo jo sprejeli tudi za delovanje in sprejeli institucij Evropske unije, čaka nas še nekaj dela glede e-zasebnosti. Sam pravim, da se moramo posvetiti novim izzivom, ne smemo pa pozabiti dela, ki je bilo opravljeno v preteklosti, ampak ne v celoti. Recimo, tukaj lahko omenim direktivo o nekdanjem tretjem stebru Zelo dobro se v zvezi s tem spominjam tudi medparlamentarnega sestanka leta 2011. Polski komisar je takrat lahko tudi odgovoril na vprašanje, ki je bilo povezano z direktivo. Sam sem dejal, da obstajajo morebitna ustavna vprašanja glede uredbe. Ampak, če bi komisija podala predlog za uredbo, potem niti ne vem, kaj bi morali in lahko storili z direktivo. Potem pa še vprašanje novih tehnologij, ki so povezane z velikimi podatki in umetno inteligenco potrebujemo dovolj zakonodaje, ki nam omogoča ustrezen nadzor. Sam pravim, da imamo še vse postavljene temelje v Evropski uniji, no to je pač mnenje, moje osebno mnenje. Ne vem pa, ali to velja za vsako državo članico v Evropski uniji. Thank you. Seveda sam mislim, da bi bilo bolje, da bi imeli uredbo, ampak najprej moramo seveda preveriti, ali smo učinkovito izvedli še sprejeto direktivo. Sveda sedaj komisija pripravlja poročilo o izvajanju direktive in ko bomo dobili to poročilo, bomo tudi videli, kakšne izboljšave so možne. Potem sem dobil tudi vprašanje v zvezi z proračunom. Dobili smo predlog, ki smo ga seveda poslali komisiji. Komisija ga je nasplošno potrdila in ga je vključila tudi v splošni proračun. Po mojem mnenju je bil ta predlog zadosten za izpolnitev zahtev. Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, tako da lahko seveda izvedemo vse naše naloge. Ampak svet se je odločil, da ne bo podprl te proračunske vrstice in je zmanjšal predviden proračun. Upam, da to ni zadnja beseda in da se bo še kaj spremenilo v našo korist. Dobili smo tudi določene napovedi strani držav članic, neke okvirne ocene, ki predvidevajo povečanje za 25 odstotkov našega proračuna. Sami smo to hoteli storiti v dveh fazah. Prvo v letu 2019, drugo pa v letu 2020. Prva faza je opravljena, proračun je soliden za to leto, upamo pa tudi, da bomo enako lahko storili za naslednje leto. Toliko o proračunu. Ne morem se pritoževati, ne morem dejati, da je celotna zadeva tragična. Ampak, če želite imeti učinkovitega evropskega nadzornika za varstvo podatkov potrebujemo dodatna sredstva. Primer Šems. Mat Šems je sedaj vse začel, sedaj ne bom napovedoval, kaj se bo zgodilo na Evropskem sodišču, ki sedaj presoja to zadevo, kajti nismo dobili niti še mnenja generalnega pravobranilca ampak prihajam tudi iz akademskega okolja in res sem bil vesel, ko je bil ta primer posredovan sodišču. Gre namreč za študenta, ki je storil nekaj, kar bi moral storiti nadzornik za varstvo podatkov. Že pred desetimi leti Mark Shems je dejal, da obstajajo predpisi, ampak nihče se ni nikoli spraševal, ali delujejo, ali se spoštuje. Zato sem res vesel, da je pač ta primer sedaj pred Evropskim sodiščem, ampak ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ničesar nočem napovedovati. In nočem niti primerjati primera Maxa Šemsa z trenutnim njim primerom pred Evropskim sodiščem. Kajti v zadnjem času se je tudi samo okolje varstvu podatkov zelo spremenilo. No, sedaj imamo splošno redbo o varstvu podatkov, imamo sistem vse na enem mestu, imamo tudi sistem nadzora v državah članicah. In res je, da se morda včasih pritožujete, da vse predolgo traja in da je vse preveč zapleteno. Ampak o tem se vedno pogovarjamo na samem odboru, tudi zaradi tega, ker Irska vsak mesec poroča o tem, kaj se dogaja v zvezi s temi primeri. Pa še nekaj osebnega bi želel dodati, kljub temu, da morda tega ne bi smel sedaj omeniti. Sam sem bil vedno zelo skeptičen glede delovanja same skupine za 29. člen, ampak potem sem pa ugotovil, da so člani te skupine zelo učinkoviti. Pa še to, kar je predajala vaša irska kolegica od ircev ne moremo prevzeti primerov in nalog, se pravi, Evropski nadzornik za varstvo podatkov ne more prevzeti nalog irskega nadzornika za varstvo podatkov. Imamo pa mehanizme sodelovanja, ki so se izkazali za zelo dobre. Gospa Adamovič me je nekaj vprašala v zvezi z polsko, moj materni jezik je poščen, zato bi lahko celo odgovoril po polsko, ampak bom vseeno govoril v angleščini, ne morem niti govoriti o tem, kaj se dogaja v posamezni državi članici, kajti to ni moja funkcija, to ni moj mandat. Edino, kar pa lahko rečem, pa je, da se je podobno že zgodilo, oziroma da če bi se to zgodilo znotraj institucij Evropske unije, bi seveda ukrepali. Če bi sodišče recimo razsodilo, da je treba takšen dokument razkriti, ker je pač javni dokument, se pravi, v tem primeru bi bilo treba zagotoviti preglednost. Preglednost bi bila bolj pomembna, kakor pa varstvo zasebnosti in osebnih podatkov. Kajti samo dejstvo, da so osebni podatki v dokumentu, da je pač ta dokument občutljiv izornega kota zasebnosti. Seveda to bi se lahko zgodilo v Evropski uniji. Gre samo za neko teoretično opasko in spoh ne mislim s tem nič komentirati glede Polske. Omenili ste tudi Europol in prenos podatkov tretjim državam. To je seveda zelo kompleksno in zahtevno vprašanje, ki smo ga že obravnavali z vami, ko smo se pogovarjali o prenosu podatkom tretjim državam v sredo zemljo. Kaj ti države? Na sredozemlju se med sabo razlikujejo, recimo Izrael je morda skoraj enakoreden državam članicam Evropske unije glede varstva podatkov. Druge pa ne. Naša naloga je, da pomagamo Evropolu. To je tudi zapisano v uredbi o Evropolu. Sedaj pa seveda govorimo o morebitnih prenosih podatkov v Združeno kraljestvo, če bo seveda uh, Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije z dne 31. oktober in postalo tretja država. Pripravljamo tudi nek vzorčni sporazum za prenos podatkov. Naša naloga je, da svetujemo, poleg tega pa seveda, da pomagamo Evropolu in moram povedati, da tukaj zelo dobro sodelujemo z Evropolom. Že kar nekaj mesecev. Vem, da mi je že skoraj zmanjkalo časa za vse odgovore, no, ampak vseeno bom odgovoril na vprašanje izvajanja in izvrševanja. Yes? Okay. Yes. Mm -hmm. okay. moment, that, uh... odboru za varstvo podatkov smo obravnavali že več kot tisoč primerov, ki jih imamo sedaj tudi v našem registru. 435 primerov smo začeli z samo pritožbo, ostale pa so sprožile oblasti v državah članicah. glede števila kazni, no, kazni ni toliko, kot pa obravnavanih primerov. Uh, Gospa si pa je rekla, da obstaja velika razlika med številom odločitev na ravni Evropske unije in poravnavami v državah članicah oziroma v ZDA. In dejali ste, da obstaja tudi velike števile glede izrečenih kazni med ZDA in Evropsko unijo. Moram pa vam vseeno povedati, da gre ponavadi za poravnavo med podjetjem in tožečo stranko, ampak gre za velike zneske, 170 milijonov evrov za poravnavo med zvezdno agencijo in newyorškim pravobranilcem. Poleg tega imamo še ostale primere velikih poravnav, recimo za Facebookom. Sedaj vam lahko podamo tudi številke, zvezi z izrečenimi kazni v Evropski uniji, ampak ne moremo jih primerjati s tistimi v ZDA. Ampak nažalost podjetja sedaj gledajo na kazen kot sestavni del analize tveganja. Splošna uredba varstva podatkov nam ponuja tudi druge priložnosti ki jih lahko izrabimo, če vzpostavimo sinergijo med tržnimi akterji. Recimo, lahko preverjamo pogodbene pogoje med Evropsko unijo in zelo pomembnim ponudnikom softvera. No, s to preiskavo smo prišli do zelo zanimivih zaključkov. In potem smo tudi ugotovili, da je ponudnik iz nizozemske bil veliko bolj učinkovit, kakor pa tisti, ki so bili izbrani za institucije Evropske unije. Upam, da bomo s tem tudi spremenili poslovni model in splošne zahteve, ki jo morajo spolniti ponudniki pri zagotavljanju storitev institucijam Evropske unije oziroma na splošnem enotnem trgu. Žalost pa vam ne morem govoriti v zvezi z osebnimi izkaznicami na irskem, poleg tega pa tudi ne bi mogli se vmešavati v te odločitve pri uradu Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Recimo na Polskem in v Belgiji vsak državljan dobi tudi številko osebne izkaznice in ta številka ga povezuje v različnih osebnih podatkovnih zbirkah z ostalimi sistemi. Ampak to je nekaj nemogočega v Nemčiji. Se pravi, da povzamem, razlike med državami članicami so res ogromne. In ja, mi pri našem uradu z našimi omejenimi pooblastili ničesar ne moremo storiti. Verjetno sem pozabil odgovoriti na kakšno vprašanje, ampak mislim, da mi je uspelo odgovoriti na vsa pomembna. Lahko pa seveda navežete stike z mano, če bi želeli odgovore še na kakšne druga vprašanja. Tudi glede samega odbora za varstvo podatkov, gospa Intvel nas je nekaj vprašala glede preglednosti Evropskega odbora za varstvo podatkov. Ja, dobili smo pismo tudi prošnjo za dostop do dokumentacije in tem smo se pogovarjali tudi na zadnjem sestanku odbora. Najlepša hvala, gospod Jevorovski. Sem bi se rada zahvalila vsem poslancem in poslankam, tudi tolmačem in tolmačkam. Sedaj si pa res zaslužimo kratek odmor, sem pa želim prijeten konec tedna.